od eh, GUE, skupine GUE, GUE sem uh, dobil predlog. Zdaj je kakšna pripomba? Ne. Lahko to torej spre, sprejmemo. Naslednja razprava je.